Right. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. Eh, Dober dan. Deset čez eh, tri ura, najbolje, da začnemo. Dobrodošli vsi. Prehajamo v prvi točki sprejeti dnevnega reda. Če ni pripomp, je dnevni red sprejet. Prav, hvala lepa. Točka dve, sporočila predsednika, nimam jih. Tako da lahko pridemo kar na točko tri. Izmenjava mnen z Evropsko službo za zunanje delovanje o razmerah na Maldivih. Pozdravljam gospoda Ditmarja Krislerja, vodja unite za Pakistan, Afganistan, Šilanko in Maldive. Dobrodošli, hvala lepa, da ste prišli. Hvala, da ste se odzvali v kratkem času. Mislim, da je bila Zabina Lösing iz Guengel, ki je stopila v stik z mano in me obvestila, da bi o razmerah na Maldivih morali govoriti v našem odboru. Hvala lepa za njen nasvet. Mislim, da se vsi strinjamo, da so trenutni dogodki na Maldivih zaskrbljujoči. Ne spoštujejo pravice do mirnega izraza politične opozicije, prav tako se poslabšajo trendi, veliko je tujih borcev iz ISIS-a, pa radikalizacija strank v družbi. Prav tako pa tudi ne spoštujejo temeljnih pravic in svoboščin. Nedavno pa so ubili blogerja Jamina Rašida, ki je pisal o vplivu eh, verskih ekstremistov na življenje državi. To je še poslabšalo razmere. Brez nadaljnega sedaj dajem besedo gospodu Krislerju da torej spregovori o razmerah na Maldivih, potem pa bomo imeli možnost za razpravo z gospodom Kristerjem. Se strinjate? Časa pa imamo točno do 15.30. Oh, to pa ni veliko. Potem pa kar začnimo. Bodite kar se da kratki. Hvala. So much, uh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za priložnost, da si izmenjamo mnenja o razmerah na Maldivih v vašem odboru. Naj začnem s tem, da povem, da so Maldivi 2008 imeli dobro tranzicijo 30-letnega diktatorskega sistema k večstrankarski družbi po večstrankarskih volitvah. 2014 pa je padla vlada takratnega premija Jamina in od takrat se razmere slabšajo. Obžalujemo, da je veliko voditeljev opozicije v zaporu ali da jih omejujejo pri gibanju in to predvsem zaradi spornega protiterorističnega zakona, ki je bil uveden leta 2014. Prav tako nas skrbi, da se zatira možnost svobodnega izražanja in zbiranja. Nekateri mediji in novinari so soočeni z ustrahovanjem in tudi ne davna sodba stanega sodišča, bo imela posledice za razmere sodišče, bo lahko sodilo o ustreznosti parlamentarnih sklepov, tako da omejuje parlament in tudi de facto prevzema nekaj njegovih pooblastil. Prav tako nas skrbi de facto moratorij na smrtno kazen, ki jo vlada pravi že kar nekaj časa trenutna administracija, pa podaja javne izjave v smeri nadaljevanja smrtnih obsodb. Kar se enakosti med spoloma tiče, priznavamo napredek vlade, da bi izboljšali institucionalni in politični okvir. Vendar pa še vedno je veliko zlorab in nasilja nad ženskami. Kar se tiče terorizma, in skrajnega nasilja, pa je akt o terorizmu z leta 2015 bil spremenjen. Sedaj je poskus financiranja kakršnekoli turistične organizacije kaznil. Glede na to, da veliko evropskih turistov potuje na Maldive, vsako leto skoraj pol milijona, si želi EU dobro sodelovati z Maldivi na tem področju. Gospod predsednik, omenili ste že primer brutalnega umora maldivskega blogerja in aktivista za človekove pravice gospoda Džemena Rašida aprila 2017. Gospod Rašid, ki je bil cilj grožen smrtjo za svoje satirične pripombe o družbeno-političnih dogodkih, pa tudi eh, zaradi zauzemanja za sekularizem. Maldivska policija je nedavno aretirala sedem osumljencev, ki so sodelovali domnevno pri tem zločinu. Vsa ta vprašanja, ki sem jih omenil, pa tudi še nekaj novih, je bilo sproženih na tretjem političnem dialogu med EU in Maldivijo. To je gostilo Maldivsko zunanje ministrstvo maja 23. maja 2017. Maldivi nimajo več pravice do razvojne pomoči, dvostranske razvojne pomoči strani EU in EU tudi ni več nazoča. Nima predstavništva na Maldivih. Vendar pa mislimo, da obstajajo priložnosti, kar se tiče sodelovanja in dialoga z maldivsko vlado in rad bi jih nekaj naštel. Prvič, Evropska unija bi morala uporabiti svoj vpliv, da bi pritisnila na maldivsko vlado, zato da bi bolje ocenjevali težavo radikalizacije na otoku EU, bi lahko pomagala proti terorističnemu središču, ko bi pomagali pri boju proti ekstremizmu konferenca za boj proti terorizmu bi se naj odvila na Maldivih še pred koncem leta in koordinator EU za boj proti terorizmu, gospod Krkove, bo povabljen na to konferenco. EU bi morala pritisniti tudi v smeri volilne reforme in to na podlagi prejšnjih opazovanih misij volitev, tako da bomo zagotovili, da bodo naslednje volitve pregledne verodostojne in vključujoče. Predsedniške volitve so predvidene za 2018. EU bi rada poslala opozovalce. Madijska vlada je povabila EU, da naj pripravi umestno oceno in to bo potem spremljava k predsedniškim volitvam 2013, ko smo tudi opazovali volitve in smo podali priporočila. Poleg tega bi EU morala podpreti napredek standardov na področju človekovih prvic, mednarodno gledano, kar se tiče združevanja, svobode izražanja in zagotovitev za prostor dejavnosti opozicije in nevladnih organizacij. Prav tako bi EU z maljivsko vlado morali spregovoriti v pravni državi, o neodvisnosti sodstva in o ločevanju moči, ločevanju različnih vaj oblasti. EU je zavezana z mladivi da bomo pripravili niz priporočil na ravni pravosodnih strokovnjakov, misijo, ki smo financirali 2016. Ta misija je skušala reformirati zakonodajni okvir v maldivskih okvirih, pa tudi prakso pravosodja. Druga strokovna misija bi lahko vključevala, naprimer, na svet generalnemu toživcu Maldivov. EU bi morala tudi pritiskati še naprej na maldivsko vlado, da naj še naprej uporablja moratorij na smrtno kazen. Sicer bi bil to korak proti priklicu prepovedi. Prav tako bi morali upolnomočiti ženske, morali bi se zaboriti za pravice žensk in se zavzeti za konec diskriminacije in zlorab žensk. In končno, EU mora še naprej voditi dialog z Maldivi, kar se tiče podnebnih sprememb. To vključuje sodelovanje v mednarodnih forumih in podpora in prilagajanje dolgoročnim strategijam za razvoj trajnostne energije, ki temelji na obnovljivih virih. Morda veste, da Maldivi vodijo zvezo malih otoških držav v OISIS, to je primer pozitivne vloge, ki jo lahko odigrajo Maldivi v mednarodni skupnosti. EU pa z Maldivi sodeluje tudi pri IAA, nezakonitem neurejenem ribolovu. Mislim, da, gospod predsednik, kot parajoča se demokracija, bodo Maldivi se soočali z veliko izzivi in EU lahko odigra pomembno vlogo pri pomoči Maldivom, pri soočenosti s temi izzivi, ker nimamo formalnega okvirnega sporozuma z Maldivi, se zauzemamo za bolj reden politični dialog z vlado, istočasno pa smo pripravljeni poglobiti naše stike in odnose z Maldivi in pohvaliti izboljšave, raje kot pa da s prstom kažemo na pomankljivosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Krislar. Štirje kolegi bi radi spregovorili. Gospod Jean Panceri, Lösing in Lambert ti štirje, nič več vas ne bom sprejel. Tako da imamo en krok izjav in vprašanj za vsakega dve minuti, potem pa še drugi krok za gospoda Krislerja za povzetek. Gospod eh, Danžon najprej, prosim. Govoril bom imenu gospoda Kukana, ki je vodil opazovalno misijo leta 2014. On uh, Bi se danes oglasil, če bi bil tukaj, bom pa jaz prebral njegovo izjavo. Aktivno spremljam dogodke na Maldivih od leta 2014, ko smo pozvali volitve. Načrtujem, da bi kasneje leto še obiskal Maldive na slednji misiji in vesel sem, da, je, da so Maldivi dali zeleno luč za to spremljajočo misijo. Pomembno je imeti konstruktiven dialog kar se tiče končnega poročila in izvajanja tega. Še bolj pomembno je, ker bodo Maldivi naslednje volitve imeli naslednje leto, 2018, in veselim se vzajemnega sodelovanja z njimi. V mestnem obdobju od leta 2015 smo v težkih razmerah, kar se tiče izvajanja nekaterih temeljnih pravic, kot je pravica izražanja in zbiranja. Opozicija bi morala imeti pravico izvajanja svojega mandata in v polni meri sodelovati pri demokratičnem delovanju države. Pozorno moramo spremljati razvoj na tem področju. Kar se tiče razmer na področju svobode medijev, so te težavne. Videli smo ustrahovanje novinarjev in nimajo manevrskega prostora za svoje delo. Tragična smrt blogerja Jamedna Rašida, Ahmed Raman pa še manjka. Zato je ta razprava aktualna in biti moramo zelo, zelo eh, pozorni, kar se tiče razmer na Maldivih. Na Maldivih. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pancari. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se tudi našemu gostu, ki mislim, da je dobro opisal situacijo na področju človekovih pravic na Maldivih. Jaz pa bi rad spregovoril le o, o e, ponovni uvedbi smrtne kazni po 60 letih moratorija. Predsednik je izjavil, e, da je v zakonodaji e, predvidena smrtna kazen tako za odrasle, kakor tudi za mladoletnike. Dejal je, da bo pričel z Eh, izvršitvami in eh, mislim, da je potrebno prositi za moratori na to odločitev. Razmisliti bi bilo potrebno o sporočilu, ki bo eh, del kampanje za ozaveščanje tudi za tiste, ki kot turisti obiskujejo Maldive. Mislim, da morajo namreč poznati poteze vlade na Maldivih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Luzin. Ja, fin dan. Hvala lepa. Kar se tiče. Razumete nemško? Kar se tiče nadaljnega razvoja demokracije ali bolj demokratičnega razvoja, se mi po pogovoru z nekaterimi predstavniki opozicije zdi še prav posebno pomembno, da preprečimo, da bi do naslednjih volitev, pa tudi seveda kasneje, ampak še prav posebno sedaj, aktualno v tem času, prišlo do nadaljnega izločanja opozicijskih politikov, če bodo do takrat vsi umorjeni ali v zaporu, če sem dramatična, potem si lahko prihranimo to misijo opazovanja volitev, potem bo vse skupaj potekalo tako kot mora, ker ne bo opozicije. Torej, kako lahko vplivamo na to? Opis, da pomankanje svobode izražene za novinarje že zadostuje, se mi zdi premalo. Kako ostati v stikih, kako pritisniti, to je diplomatsko vedno težko. Katero pot bi naj torej obrali, da bi bilo najbolje? Potem pa še, kar se tiče vprašanja terorizma. Najprej ste dejali, da vlada namenja veliko boju proti terorizmu. Me pa zanima, kaj vlada razume pod terorizmom. Tega vsi ne opredelimo na enak način. Če vzamemo Erdogana, ta razume že sindikalne dejavnosti kot terorizem. Potem meče tudi sindikalistov zapor. iz nobene muslimanske države ni toliko tujih borcev na prebivalca kot z Maldivo. In to je nekaj, kar eh, zelo nesorazmerno narašča. To torej nekako ne gre skupaj. Ali vlada ni učinkovita ali pa kaj ne drži. Toliko torej, kar se tiče mojih vprašanj na tem področju, kaj lahko strimo tukaj. Potem pa še vprašanje. kolegu, ali bi morda morali pripraviti novo resolucijo v Evropskem parlamentu, kajte od lani so se razmere zelo spremenile. Hvala. Dank, Lusing, an... Hvala lepa, gospa Lusing. Sedaj pa gospa Lambert, zeleni. Um, Hvala lepa. Tukaj sem kot eh, predsednica delegacije, ki vključuje tudi Maldive kar se tiče resolucije, če bomo pripravili resolucijo, moramo biti prepričani, da bo učinkovita. Pa nisem prepričana, da se bo to res zgodilo, glede na prejšnje resolucije. Me pa zanima, kako EU razvija svoje odnose z Maldivi in katere so težave pri tem. V stiku smo prek našega veleposlaništva na Srilanki. In vemo, da je za veleposlanike težko opraviti delo v sosednjih državah, še prav posebno tu, ko morajo kupovati vozovnice za letalo, da se odpravijo na pogovore. Torej, razdalja je velika. Kako torej, da razvijate tudi odnose s Saudsko Arabijo? to, kako razvijajo odnose s Saudsko Arabijo. Na Maldivih je to nekaj, kar je značilno za to vlado ali je bilo že prej tako. Hvala lepa. Štiri kolegi, štiri vprašanja, sedaj pa prosim za vaše odgovore. Hvala lepa, hvala lepa za zanimiva vprašanja. Misijo gospoda Kukana podpiramo mislim, da je predvidena za september. Tako da smo v tesnih stikih z njim, podpiramo to njegovo misijo. Popolnoma pa podpiram izjavo gospoda Kukana. Mislim, da tukaj zelo dobro sodelujemo z njim. Kaj se tiče smrtne kazni? Tudi tu se strinjam, da moramo imeti bolj odločno stališče, kar se tega tiče. Vlada, že sedaj, sedaj že kar nekaj časa podaja take izjave, da bodo nadaljevali z usmrtitvami. Sicer se to še ni zgodilo, vendar pa moramo biti odločni pri tem. Jasno je, da smo o tem govorili, to je zelo pomembno, ko je naš eh, vod emisije bil na vodilih prejšnji mesec in smo podali tudi zelo odločno sporočilo vladi, kar se tiče načel Evropske unije, ko načelno seveda zavračamo uporabo smrtne kazni. Zanimivo se mi je zdelo in to naj spostavim tudi za druge, da bi turiste lahko upozorili na to vprašanje. To je nekaj, kar bi gotovo bilo izvedljivo, moramo pa razmisliti, kako to storiti. Gospod Ljuzing, dialog z opozicijo je težak, ampak ga vodimo. Ta dialog teče z opozicijo, s predstavniki civilne družbe. Dobivamo poročila, kako težko delujejo v državi in s kakšnimi težavami se soočajo. Po eni strani je vlado težko uspodbuditi k temu, da bi ustvarili in zagotovili enake pogoje za vse. Istočasno obstaja ta namerna politika ali vsaj nekaterih elementov vlade, kot sem že omenil in kot so to stvarili ostali, da enostavno eliminirajo predstavnike opozicije, ki tako seveda ne morejo sodelovati na volitvah. V našem dialogu Mislim, da moramo resnično biti zelo odločni, kar se tiče te točke, kakšna so pričakovanja EU v smeri naslednjih volitev. Naslednje leto bi naj potekale. Terorizem je tudi zelo visoko na dnevnem redu politik vlade. Zahtevamo pa od vlade tudi, da nam ponudi boljšo opredelitev tega, kaj pravzaprav za njih so teroristi, kakšna je njihova opredelitev. Radi bi, naprimer, seznam, koga imajo za pripadnike terorističnih skupin. Kaj naredi? maldivskega državljana terorista. To ni popolnoma jasno. Razpon opredelitev je zelo širok in to se lahko uporabi za različne razmere. Jean Lamberts, dejali ste, da in tu ste razmišljali v smeri naše dileme, kako razviti očinkovite politične odnose z Maldivi. Torej, kot sem dejal, vodimo dialog z vlado, ni pa nas v Maleju, kar je eh, velika težava. Dialog je pomemben, dialog ni reden in mislim, da bi si želeli imeli, imeti stalno predstavništvo na Maldivih, zato da bi se lahko bolje odzivali na vse izzive, s katerimi se soočamo zaradi proračunskih razlogov, pa žal to verjetno ni prav realistično v tem trenutku. Kar se tiče Saudske Arabije, pa moram reči tole. Gotovo se razvija odnos, ki temelji tudi na neki kulturni bližini veliko pa je tudi poslovnih interesov, ki igrajo svojo vlogo pri tem odnosu in to moramo tudi upoštevati, ko podajamo oceno v tej državi. Hvala. So hvala lepa, gospod Krisler, hvala lepa, da ste prišli k nam v odbor za zonanje zadeve. Mislim, da je to bilo zelo pomembno. Če bomo imeli še eno resolucijo ali ne, o tem se bodo odločale politične skupine. Želim pa si, da bi se politična skupina vse pogovorila o tem, ali je to smiselno ali ne. Tako sedaj pa četrta točka. Točno 15 minut imamo spostavitev instrumenta, ki prispeva k stabilnosti in miru. Ta naslednja točka je obravnava predlogov sprememb in naslednji koraki kar se tiče zakonodajnega okvira instrumentov o stabilnosti in miru. To je četrta izmenjava mnen po razpravi z ESZV in službami komisije 21. marca in po obravnavi osnotka poročila 7. maja. 99 predlogov sprememb je bilo vloženih do 8. maja, poleg desetih, ki jih je predlagal poročevalec osnotku poročila. Tako, sedaj pa dajem besedo gospodu Arnojo Danžano, ki je poročevalec. Prosim, beseda je vaša. Merci, monsieur le président. Je serai euh, assez bon. Kratek bom, ker smo že razpravljali o tem besedilu, kot ste vi spomnili že dvakrat euh, v krogu našega odbora. Imeli smo tudi veliko razprav s kolegi iz različnih političnih skupin. Želim se zahvaliti vsem skupinam, ki so sodelovali pri teh razpravah. kot sem rekel, eh, ko sem takrat predstavljal poročilo, gre tukaj za tehnično besedilo, kaj ti gre za uredbo. E, imamo torej pravno besedilo, o katerem razpravljamo in eh, meni se ti pomembno, da to besedilo lahko začnemo izvajati v nekem doglednem roku. E, vidimo, tudi eh, koristnost in učinkovitost misij Evropske unije na kriznih območjih, naprimer eh, v Srednje Afriški republiki, Maliju in tako naprej. In tukaj gre za instrument, ki naj bi omogočil tisto, kar se še pričakuje, kar pričakuje evropsko osebje, ki je na teh misijah. Pričakujejo pa to tudi tretje države, ki sprejemajo naše misije. Nujno je torej treba ukrepati. In uh, naj povem, da uh, je bilo delo tehnično, ker gre za pravno besedilo. Uh, lahko smo pa imeli tudi politične razprave, dobili smo to priložnost in to je pravzaprav uh, zelo primerno. Slišali smo jasna stališča, določene skupine so takoj od začetka menile, da pravna podlaga ni bila zagotovljena pri tem besedilu. E, torej, da bi potrebovali drugačen pristop od tistega, ki sem ga sam izbral, to spoštujem. Druge skupine so sledile mojim priporočilom in zato se jim zahvaljujem. Imeli pa smo tudi zelo zanimivo razpravo, predvsem skupino S in D o politični in pa proračunski dimenziji tega ukrepa. E, to zelo spoštujem, to moram povdariti. Mislim, da moramo Eh, vedeti tudi to, da bomo glasovali o tem. Eh, glasovali bomo torej o nečem, eh, kar bo veljalo za naslednja tri leta, torej gre za nekaj prehodnega. Moji kolegi socialisti imajo v zvezi s tem določene skrbi, kar zadeva proračun in pa politične vidike te politike. To razumem. Mislim, da bo razprava o tem še prišla na vrsto. V prihodnosti Eh, bosta svet in komisija, če bosta želela, eh, da to postane nek trajni instrument, eh, morala pripraviti torej nove predloge. In z tega vidika sem upošteval vse pripombe, ki so bile podane v tem smislu. Mislim, da bomo lahko pripravili kompromis, ki bi omogočil hkrati to, da se besedilo hitro sprejme in to bo to trenutno besedilo. Eh, moram ga v čim bolj celoviti eh, obliki ohraniti, torej takšnega, kot je. Po drugi strani, eh, in tukaj bom upošteval tudi zahteve drugih skupin, pa bo treba uh, zagotoviti, da sredstva za ta instrument ne bodo prišla iz uh, instrumenta za razvoj. Torej, to moramo zapisati na tak ali drugačen način v kompromisno besedilo. Zaenkrat nimamo še vseh kompromisov. Uh, To je bilo eh, zaenkrat težko, ampak imamo še srečanje s poročevalci v senci in skušali bomo pokriti čim več predlaganih predlogov sprememb. Eh, mislim, da bo mm, ta proces zelo zahteven, ker imamo zelo veliko predlogov sprememb, ki izražajo zelo, izražajo zelo različna stališča. Toliko zaenkrat. Hvala. Lepa, gospod Danžo. To je tretja izmenjava mnen na tem odboru. Imamo samo 15 minut. Vseeno pa se vas je veliko javilo k besedi. Mamikins, Lichtenstein, Linz, Istisen, Baltmans, Lohpiler, gospod Lösing in gospod Carver. Tako. Prosim, če ste kar se da kratki vsak minuto najbolje, začenjamo s poročevalci v senci. Najprej poročevalec Deve, seveda gospod Pavo Verinan. <clears throat> Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Bil sem na sestanku počalcu Senci, ki ga je vodil gospod Anžon. Dva kompromisna predloga smem smo sprejeli, enega o izključutvi VSI in drugo o odgovornosti. Ta dva sporočila sem dal na sestanek odbora Deve. Počevalce senci, malo sem ukrepil to plat odgovornosti, imeli smo razpravo in potem smo se soglasno strinjali, kar se tiče izključitve DAC in kako ukrepiti nekatere vidike. Najprej, da bi imeli bolj podrobno opredelitev pogojev pozitivnih ali negativnih seznamov, kar se tiče financiranja. Povabili smo strokovnjake komisije in e SZV na jutrišnji sestanek, da bomo slišali njihovo mnenje, potem pa bomo skušali doseči kompromis. Glasovanje v odboru Deve bo naslednji ponedeljek zvečer. Toliko na kratko soglasnost, kar se tiče skočevanja DCA, potem pa dva različna modela, kako ukrepiti vidike razvojne pomoči. Hvala lepo poročevalcu za deve. Sedaj pa poročevalci v senci, najprej gospod Mamikins. Uh, Hvala lepa. Imeli smo torej kar nekaj razprav, kar se tiče tega novega instrumenta za stabilnost in mir pa so tako poročalci in senci in različna mnenja smo imeli. Nekatere politične skupine so dejale, da ne bodo podprle tega zakonodajnega predloga in večina predstavnikov je to pripravljeno podpreti, ampak potrebno se je pogovoriti o pomembnih elementih. Veliko članov naše politične skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu zavračajo zamisel, da bi uporabili sredstva iz zone pomoči za ta instrument. To niso velika, visoka sredstva, vendar pa lahko predvidimo, koliko bo tega v prihodnosti. Mislim, da je to ključni trenutek in mislim, da nas bodo kolegi podprli pri tem vprašanju. Še en problematičen vidik so kriteriji za uporabo instrumenta in nekateri predlogi članov naše skupine že obstajajo, zato da bi se izognili nesporazumom ko bomo glasovali o predlogu tukaj v parlamentu in v prihodnje, ko bo novi instrument se začel izvajati. Hvala lepa. Mamikins. Hvala, gospod Mamikins. Zdaj pa, gospod Visti, sem kot poročevalec v senci. Rad bi se zahvalil poročevalcu za upravljeno delo pri tem dosjeju. Mi smo vedno menili, da če se bo ta instrument izkazal za učinkovitega, moramo dati komisiji in službi za zunanje delovanje dovolj manevrskega prostora. Razumem pa seveda tudi skrbi v zvezi s financiranjem, obsegom, prihodnostjo in tako naprej. Ampak moramo eh, dati temu instrumentu priložnost, da bo deloval tako, kot je bil zamišljen in stališča EKR. Naj povem, da bomo še ocenili um, to ravnovesje, če je bilo doseženo ali ne, potem, ko bomo videli kompromisne predloge sprememb, mislim, da je originalna ideja dobra. Komisija je tole, torej podala dober predlog v pravem času. Um, ampak, če bomo imeli veliko varovalk in omejitev, tako da tega instrumenta praktično ne bomo mogli uporabljati, potem pa bomo razmislili o naši podbori. Um, mm, toliko za začetek. Uh, mi smo vse čas. Uh, tako stvari razumeli in veččas smo tudi poročevalcu in kolegom uh, to sporočali. Hvala. Gospa Vautman se je zdaj na vrsti v imenu skupine Alde. Hvala, dragi kolegi. Eh, najprej bi se tudi sama zahvalila kolegu Danžonu za težko delo pri tem zahtevnem doseju. Mi bomo poročevalca podpirali, strinjamo se z njegovimi linijami, mm, strinjamo se tudi uh, s eh, prispevki poročevalcev v senci. Veliko predlogov odbora Devi je bilo upoštevanih. Mi smo zadovoljni, da bo ta instrument zdaj pregledan in eh, da bo izgradna kapacitet tudi vojaških eh, organov možna v določenih okoliščinah. Predlog pravi, da razvoj ni mogoč brez varnosti in miru. In vojaški organi tukaj igrajo ključno vlogo. Mi se strinjamo s komisijo in poročevalcem, da v določenih okoliščinah eh, je potrebna tudi podpora eh, vojaških akterjev. Eh, mi smo za to idejo in želimo, da svoj nadzor opravi tudi Evropski parlament. Mm, želimo si, da bi komisija čim prej lahko to začela izvajati. Hvala. Hvala. Gospa Lozing iz skupine GUE. Um, ähm, ja, vielen dank. Uh... Hvala lepa. Da, pridržujemo se argumentaciji skupine socialdemokratov, vendar pa bi na to gledali nekoliko širše. Ne gre samo za sredstva iz razvojne pomoči, gre tudi za splošno uporabo sredstev evropskega proračuna za vojaške namene. Tukaj res ne razumem, kako lahko poročevalec pravi, da smo pravno gledano na trdnih temeljih, kajti dve pravni mnenji pravita, da to ni v skladu s pogodbami EU, tako pravna služba sveta, kot tudi pravna služba parlamenta obe sta prišli do tega zaključka. Torej, tega enostavno ne moram razumeti. Ja, minuta se je že iztekla, no dobro, potem je pa to vse, hvala. Hvala lepa, kolegica, sedaj pa gospa Lov Bihler, zeleni. Hvala lepa, govorim o imenu Bode Valera, poročeval v senci nekatere predloge smem smo omaknili in imamo nekaj pomisleko, kar se tiče predloga Komisije 2016. To je sedaj precejšen obrat in pozivamo vas, če bi morda ne premislili o tem, da bi postavili pod vprašaj celoten predlog komisije. Predlog komisije pravno ni vzdržen, to pravi pravno mnenje naše službe augusta 2016. Nam zarenem ne gre za nič ideološkega, gre za to, da pripravimo zakone, ki ustrezajo pravnemu okviru in pravni praksi Evropskega sodišča. Komisija se je odločila, da bo ne upoštevala pravo in tukaj ne gre samo za instrument za mednarodno pravo, enostavno želimo spoštovati mednarodno načelo. Kar se tiče SND, pa mislim, da smo zelo razočarani ko mislijo, da se bo dosegel svoje male razvojne pomoči. Ne, gre to še dlje. Žal nam je, da tega ne vidijo. E Naslednji, James Carver, AFDD. E no, naj povem, da sem eh, skeptičen do te potrebe, da Evropska unija ukrepa na teh eh, področjih. Tu imamo eh, namreč dvostranska sredstva večstranske sporazume in pa tudi mednarodno uh, ukrepanje. In tukaj se Evropska unija zastavlja neke ambicije uh, v okviru zunanje politike in razvoja, kar se meni sploh ne zdi v redu. Veliko je tudi dvoumnosti pri uh, opredelitvi termina vojaški akter. Uh, govori se o tem, da bi uh, Eh, morali akteri, ki prejmajo pomoč, biti eh, eh, vladno upravljani, ampak mislim, da ta definicija ni zadostna. Strinjam se s tem, da brez državne avtoritete je mir težaven. Videli smo, kako je na Bližnem vzhodu in te stvari se potem lahko obrnejo tudi proti nam. Mislim, da bi morali zavrniti podaljšanje tega sklada. Hvala. Hvala. Še dva govorca, Knut Fleckenstein, potem pa še Arne Lic iz socialistov in demokratov. Po, po eno minuto vsak. Kompromis pa reč. Tudi sam se zahvaljujem, da je žalno. Vsi smo mnenja, da je ta instrument smiseln in potreben. Skupaj z njim se bomo pogovorili o predlogih odbora za razvoj in videli, kaj je možno doseči. Na koncu pa bo AFET moral odločati, okoliko bo prevzel njihovo mnenje. Imamo težavo sredstvi, to smo sprejeli. Tudi zato, ker je to lahko napoved za nadaljne čase. Vendar pa pravimo tudi, da neodvisno od tega, po treh letih, kar se tiče srednjeročnega razvoja, finančnega načrta, se moramo o tem pogovoriti, kaj je prav in kaj je napak. S kolegi iz odbora Juri pa skušamo najti skupno stališče, ki bo pripravljeno še pravočasno pred glasovanjem in bo postalo jasno, ali imamo večino za ta predlog ali ne. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Hvala lepa. Sedaj pa še Annelied za konec. Hvala lepa za to razpravo. Ključnega pomena je, da namenimo čas temu. Pravne pomisleke jemljem zelo resno. To zadeva nas pa tudi države članice. Pomembno se mi zdi, da se izuzamejo skladi za razvojno pomoč. Prav tako se mi zdi pomembno, da tako kot je poročevalec Odeve razložil v našem odboru, pogledamo, kaj konkretno je na mizi in da konkretno pa vemo, kaj se financira. Ne imamo štiri točke komisije na to temo. To se mi zdi nujno potrebno, tako da bi potem točno vedeli, zakaj gre. In potem bi morda tudi v odboru Juri lahko dosegli določena spoznanja. To bodo pokazali pogovori. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dajem službam komisije. Eh, gospa Hardeman, ste tukaj? Želite kaj povedati? Zelo na kratko, prosim. Hvala, gospod predsednik, gospod eh, poročevalec, poslanci in poslanke. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo splošno podporo predlogu komisije, da se pregleda in izboljša instrument za prispevanje k miru in stabilnosti. Zahvaljujem se mu tudi za vsa prizadevanja, za to, da bi našli eh, izvedljive kompromise. Zelo cenimo prizadevanja gospoda Donžona, da bi našli skupni imenovalec in da bi tudi opredelili izjemno naravo eh, tega predloga, eh, tako kot je bilo tudi zamišljeno v izvornem predlogu komisije. Mi verjamemo, da bodo prizadevanja poročevalca vodila v zadovoljivo rešitev, s katero bo lahko proces tekel naprej. Veselimo se tudi plodnega sodelovanja pri naslednjih korakih in pa sodelovanja s svetom in parlamentom pri hitrem sprejetju te spremembe instrumenta, ki prispeva k miru in stabilnosti. Če mi dovolite, gospod predsednik, bi povedala nekaj še o treh točkah, ki so bile izpostavljene v tej razpravi. Najprej nekaj eh, glede eh, DAK-a. Namen tega predloga je, da podpremo vojsko v izjemnih okoliščinah, torej takrat, ko vojska lahko odigra ključno vlogo pri ohranjanju ali vzpostavljanju pogojev, ki so potrebni za trajnosten razvoj. Torej gre za krize, eh, za destabilizirane situacije in konflikte. In tukaj bi se rada navezala na okvir, ki ga zagotavljajo trajnostni cilji tisočletja, predvsem 16. cilj. Ta eh, priznava povezavo med varnostjo in razvojem. In sicer v luči tega, da se spodbuja mirne in vključujoče družbe. Če se upoštevajo kriteriji DAKA, torej razvojne pomoči, eh, ti kriteriji ne dovolijo podpore vojski, razen takrat, ko vojska izpolnjuje eh, humanitarne naloge in pa naloge vzpostavljanja miru. V okviru CBSD eh, bi se financiranje lahko nadaljevalo eh, tudi zato, da se prispeva k razvojni pomoči. 88 odstotkov, torej skoraj 90 odstotkov sredstev v okviru instrumenta za prispevanje k miru in stabilnosti. Eh, se razume in obravnava kot uradno razvojno pomoč. Pa še nekaj glede seznamov, če lahko. Eh, zelo na kratko, prosim, če hitro zaključite. Torej, še nekaj glede seznamov. Cilj je, da se zauzame holističen, celovit pristop. In moji kolegi, ki bodo sodelovali skupaj z vami poslanci, eh, bodo ehm, to proučevali še v prihodnje. Komisija je podala tudi predlog spremembe glede instrumenta, ki prispeva k miru in stabilnosti na podlagi členov 209 in 212 pogodbe o delovanju Evropske unije. Tukaj gre za razvojne cilje, ki eh, se lahko dosežejo včasih tudi s pomočjo vojske. In to spada tudi v um, področje delovanja Evropske unije na tem področju. Hvala, gospod Hardeman. Zdaj pa še končne besede gospoda Donžona, ki je naš poročevalec. Hvala vsem, ki ste spregovorili. Posebej se želim zahvaliti skupinam LDKR in SND. Mm, z njimi poteka razprava, ki ni nujno vedno enostavna. Eh, ampak vse čas smo pa imeli željo, da najdemo konstruktiven izhod, da najdemo nek kompromis in mislim, da je to hvale vredno. Tukaj ne govorimo o podrobnostih, ampak eh, o določenih stvarih bo treba še razpravljati. Eh, mislim, da nikoli ne smemo izpred oči izgubiti cilja, zakaj smo tukaj in kaj želimo doseči. Tudi druge skupine so podale svoje prispevke. Moram vas pa spomniti, da eh, obravnavamo nujno zadevo. Eh, tukaj gre za instrument, ki deluje na terenu. V dveh prejšnjih razpravah tukaj sem dal primer tega, kaj se dogaja v Maliju. Tam imamo civilno in pa vojaško misijo. In ti dve misiji Evropske unije eh, pričakujeta našo pomoč. Želita opremo, to bo oprema za zdravstveno oskrbo, administrativne zadeve, ne pa vojaška oprema. Razumem tudi eh, pravne ugovore, ki ste jih uporabili, včasih mogoče v pretirani obliki, eh, včasih Eh, nas to lahko pripelje tudi do drugačnih zaključkov, tako kot so recimo naredili v skupini zelenih. E, imamo tudi razpravo o financiranju, potem o seznamu pogojev, ampak upam, da bomo v kratkem našli dogovor tudi glede tega. Hvala. Hvala. Dragi kolegi, 11. julija bomo glasovali v odboru AFET. Kolege, moram spomniti, da boste potekali dve glasovanji. Prvo glasovanje z enostavno večino, mm, pri drugem glasovanju pa bo šlo za odločitev o začetku pogajanj. In tukaj bo zahtevanih 37 glasov, eh, torej večina od 73 eh, članov odbora. Potem bo še glasovanje na plenarnem zasedanju v Štrasburu septembra, tako s tem se bodo potem res začela pogajanja. Zdaj pa smo pri peti točki in sicer mnenje odbora AFET o predlogu, da se vzpostavi Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve ETIAS, e, da bi se torej izbirali podatki o. Um, državljanih tretjih držav, za katere ni vizumskih eh, zahtev. 154 eh, predlogov sprememb je bilo vloženih, trije kompromisi so bili zaenkrat oblikovani. Poročevalka Budil Valero iz skupine zelenih eh, je sekretarjat obvestila, da je danes na izmenjavi mnen ne bo in da jo bo nekdo nadomestil. Gospa Lohbiler je tu. Dobro, potem pa predlagam, da najprej besedo dobi gospa Lohbiler, potem pa še poročevalci v senci. Izvolite. Hvala lepa. Kolegavica bi se najprej rada zahvalila vsem eh, poročevalcem v senci in kolegom iz eh, drugih skupin za sodelovanje, če tudi eh, ima skupina zelenih pri tem manjšinsko stališče. Ta sistem bi moral zagotavljati informacije o, o tistih državljanih, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v Evropsko unijo. V okviru sistema naj bi e, imeli e, možen vnos eh, podatkov na spletu. E, to naj bi bilo primerljivo z e, sistemom, ki ga imajo tudi v ZDA. E, Razprava poteka eh, v odboru Libe, ki je pristojni odbor, eh, odbor za zunanje zadeve pa se osredotoča eh, zgolj na tiste vidike, ki so relevantni z vidika zunanje politike oziroma človekovih pravic. In zaenkrat imamo le tri kompromise. Govorili smo o potrebnosti in izvedljivosti ETIAS-a. Eti In uh, prišli smo do zaključka, da pregledamo in še enkrat razmislimo o tem, kar je predlagala komisija. Mogoče bi načrt morali prilagoditi. Trenutni uh, načrti niso jasni, ko gre za potrebo ETIAS-a. Eh, že imamo določene sisteme, naprimer sistem SIS in že tukaj so določeni problemi, ko gre za temeljne pravice. Poročevalka Zato postavlja pod vprašaj potrebo po ETIAS-u. Uredba v trenutni obliki mislim, da ne bi smela biti sprejeta, tako meni tudi poročevalka. Poročevalka eh, želi črtati eh, tako imenovani watchlist v 29. Eh, členu o eh, sumljivih posameznikih. Eh, Evropska unija že ima podobne sisteme, s katerimi želi preprečiti potencialnim teroristom vstop v Evropsko unijo. S tem bi samo podvojili namen eh, trenutnih sistemov, ki že obstajajo, eh, hkrati pa bi kriteriji postali manj jasni in uvedli bi tudi pravno negotovost glede pogojev, pod katerimi bodo ljudje vključeni na ta seznam. Obveščevalne službe ne potrebujejo nujno več orodja, ampak prava orodja. In eh, tak eh, sistem oziroma seznam ETIAS-a eh, bi samo obremenil ustrezne organe in službe, obveščevalne službe bi bile tako preobremenjene s podatki in mislim, da bi bili mi kot posledica manj varni. Sistem se trenutno pregleduje. Spremembe pa bojo sprejete prej kot eh, ta dokument v ETIAS-u. Mislim, da bi morali sistem, ki že obstaja, narediti bolj učinkovit, ne pa da ustvarjamo nove sezname. Mi smo um, mm, pripravili že določene predloge sprememb in pa kompromise. Mislimo tudi, da informacijska kampanja uh, mora biti podpre, podprta v državah članicah, prav tako pa tudi uh, strani delegacij v zadevnih državah. Hvala. Hvala. Gospod Štetina bo prvi od poročevalcev v Sinci. Hvala. Hvala za besedo. Uredba o ITIAS-u je ena ključnih eh, prioritet, ko gre za zakonodajne predloge letošnjega leta. ELS ta predlog podpira. Eh, zame uvedba ETIAS-a predstavlja enega od ukrepov, ki nadomeščajo neobstoj notranjega šengenskega območja, torej eh, to, da ni nadzora na notranjih mejah. Podobni sistemi so bili že vzpostavljeni v Kanadi, Avstraliji in ZDA. In mislim, da to, kar pravi komisija v svojem predlogu, eh, pomeni, da bi ETIAS eh, zmanjšal količino zavrnenih prošen eh, za vstop v EU, zmanjšale bi se tudi čakalne vrste na mejah, poleg tega pa bi povečali tudi našo varnost in izboljšali možnost identifikacije ljudi, ki predstavljajo tveganje v naših predlogih sprememb želim poenostaviti postopek ETIAS-a. Naprimer, poleg tega, kar predlaga komisija, si sam eh, želim še možnost, da se vloži prošna eh, na letalskih mejah, torej na letališčih, v pristaniščih in drugod. Se pa že veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalko in poročevalci v Senci. Hvala. Gospod Benifej je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa poročevalke in poročevalcem v senci eh, za opravljeno delo. Gre za ukrep, ki bo. Uh, predvsej spremenil naš odnos s tretjimi državami in pa situacijo na zunanjih mejah Evropske unije. Države članice se vedno bolj zauzemajo za okrepitev zunanjih meja zaradi terorističnih groženj in pa pritoka eh, priseljencev. Eh, to je bilo omenjeno tudi v zaključkih sveta iz eh, preteklega tedna, vendar pa ne smemo sprejemati preuranjenih odločitev. Potrebno je proučiti vse posledice nismo za avtomatičen sistem odobritev eh, vstopa v Evropsko unijo, kajti najprej potrebujemo ustrezne varovalke. Takšen sistem že obstaja v eh, ZDA. Eh, na vsak način eh, smo eh, uspeli izpogajati nekaj kompromisov, čeprav se stališča med skupinami precej razhajajo. Mi smo se osredotočili predvsem na posledice ETS-a na zunanje odnose Evropske unije. Predvsem je potrebno pojasniti sosednjim državam, kakšne bodo posledice tega novega ukrepa. Po drugi strani pa želimo tudi določene varovalke za prosilce. Eh, tako da bo eh, ta sistem odobritve eh, čim bolj usklajen. Poleg tega je potrebno obravnavati tudi hrambo podatkov za pet let, recimo še prav posebej, ko gre za občutljive podatke in pa osebne podatke sistem uh, velja uh, za uh, države, ki že nekaj časa ne potrebujemo vizoma, uh, kot recimo sta ZDA ali pa uh, Kanada, hkrati pa tudi za države, ki smo jim komaj da ukinili uh, vizum, kot recimo za Ukrajino. Če želimo izraziti zaupanje tretjim državam, potem moramo zagotoviti, da bo sistem kar se da dober, in eh, da eh, bo eh, čim manj napak v izvajanju. Upam, da bo predlog komisije dopolnjen v tej smeri. Hvala lepa. Hvala. Še kolegica Valtman v imenu skupine Alde. Hvala, dragi kolegi. Najprej se zahvaljujem gospe Valero za njeno delo, ni je tukaj, ampak vseeno najlepša hvala. Eh, Predlogo ETIA so se mi zdi dober predlog. Eh, gre za to, da se ugotovi, ali državljani tretjih držav, ki so izuzeti iz vizumske obveznosti, predstavljajo kakšno tveganje. Take sisteme že imajo države, kot so ZDA, Kanada in Avstralija. Do leta 2020 naj bi se pritok ljudi povečal za 30 odstotkov iz teh držav in zato res potrebujemo uh, nek instrument za državljane, ki ne potrebujejo vizuma. Zato smo zadovoljni s predlogom komisije. Seveda pa je zelo pomembno vključiti tudi uh, določene varovalke, tako da bodo podatki o posameznikih dovolj zaščiteni. In zato smo mi dodali določene predloge spremembo v zvezi s temeljnimi pravicami. Sama sem zelo vključena v to delo, ukvarjam se pa predvsem s pogrešanimi otroki. Zato smo dodali tudi nekaj na to temo, nekaj o pogrešanih otrokih. ETS bi lahko bilo tudi orodje za iskanje pogrešanih otrok. Nekaj glede predlogov sprememb. Eh, eh, mi smo želeli črtati izobraževanje. Mislim, da so tako naredile tudi druge skupine, torej eh, pripravili predloge sprememb v zvezi s tem. Potem pa moramo eh, razpravljati še o tem, ali naj bi se ETIAS uporabljal tudi za eh, nezakonite migracije. Tukaj so mnenja zelo deljena. Sama sem za to, da se ta instrument uporablja tudi za neregulirane migracije ampak o tem bomo seveda razpravljali oziroma bo o tem še več razpravljal odbor Libe. Zelo malo kompromisov imamo, ampak Alde se z njimi strinja. Hvala. Like... Hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Potem pa naj vas spomnim, da bomo v Afetu glasovali 11. julija. Zdaj pa smo pri prvi razpravi o vzpostavitvi delovanju in uporabi šengenskega informacijskega sistema. Obe mneni sta povezani, tako da predlagam, da skupaj obravnavamo točki 6 in 7. 37 predlogov sprememb je bilo vloženih eh, v zvezi s eh, SIS-om na mejah, eh, potem pa nekaj čez 80 še za vračanje nezakonitih priseljencev. Mm, Gospa Vautmas bo dobila besedo, ona je poročevalka za oba dosjeja. Imamo pa samo 15 minut za to temo, za to, kar izvolite besedo. Ja, danes ste pa res hitri. Eh, skoraj bi potrebovali konje za to, da bi vam lahko sledili. Najprej bi se zahvalila poročevalcem v senci za njihovo delo. Štiri kompromise smo pripravili glede eh, vračanja nezakonitih priseljencev in pa štiri tudi glede preverb na mejah. Izmenjava informacij, upravljanje meja in pa olajšanje vračanj. To je za nas zelo pomembno. Trenutni šengenski sistem dobro deluje, ampak lahko ga pa še bolje uporabljamo in zato pozdravljamo predloge komisije. Prepričani smo, da bodo spremembe ukrepile delovanje Evropske unije na področju migracij in na področju varnosti. Kompromisni predlogi, o katerih smo se dogovorili, so omejeni. AFET ima tukaj omejene pristojnosti, kot veste. Kljub vsemu pa vključujejo kompromisi pomembne predloge. In v teh kompromisih se osredotočamo predvsem na državljane tretjih držav in njihove pravice naprimer, eh, ko gre za prenos informacij o ljudeh v eh, tretje države. Potem posebne določbe imamo glede mladoletnih. Naša moralna dožnost je, eh, kot članov AFETA, da pogledamo vse te vidike. Vsi bi morali vedeti, da so človekove pravice temeljna načela Evropske unije. Eh, ni jih treba ponavljati v vsakem dokumentu, ampak eh, realnost je drugačna. Vsak dan se kršijo pravice eh, državljanov tretjih držav v EU. Zato se moramo vedno znova opominjati, da imamo določene obveznosti do teh ljudi. Situacija pa je še slabša v določenih neevropskih državah, ampak To ni razlog, da Evropska unija ne bi spoštovala in izpolnevala človekovih pravic. Unija mora pokazati, da lahko sodeluje in se izmenjuje informacije na učinkovit način in pri tem spoštuje demokratične norme in načela. Mislim, da to lahko dosežemo. In ta ukrep je jasno odražen v uh, mojem mnenju. Upam, da lahko računamo na vašo podporo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Vatman. Sedaj pa naši poročevalci v senci gospod eh, gospa Šujica in gospod Picola sta to, potem pa še uh, gospa Lezenk. Gospa Šujica je v imenu ELS, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Vautmans za opravljeno delo. Kot veste, gre za zelo tehnične dosjeje, ki so v veliko večji meri v pristojnosti odbora Libe, ampak eh, veliko predlogov, se nanaša na boljši odziv na nove eh, izzive, ki se pojavljajo na področju migracij. To je najbrž najbolj vroča tema eh, evropske agende preteklih mesecev in to bo ostala pomembna tema tudi v prihodnosti. Pred nedavnjem smo imeli svetovni dan beguncev in zaradi tega se moramo z to temo soočati še prav posebej odgovorno. Eh, šengensko območje in šengenski informacijski sistem sta ključnega pomena za zagotavljanje temeljnih svoboščin in Evropska ljudska stranka predlaga močan eh, šengenski informacijski sistem. Sistem je potrebno eh, tudi posodabljati tako, da bo boljši in učinkovitejši za naše državljane. Menim, da je. Uh, način izražanja v obeh e, besedilih preostr in negativen. E, in e, Evropska ljudska stranka se s tem ne strinja. Menimo, da zaposleni na zunanih mejah opravljajo odlično, mejo, odlično delo na zelo problematičnem področju in podpirali jih bomo, kot smo jih doslej torej eh, želimo podati predlog poročevalki in eh, zahvaljujemo eh, se ji za pripravo kompromisa. Upam, da bomo našli zadovoljujočo rešitev za nas vse, samo trenutek. Nima smisla, da zmeraj dodajate stavke kot o popolnem upoštevanju človekovih pravic in pa eh, pravic mladoletnih migrantov. Kajti tukaj gre za temeljno načelo evropskega prava in to vodi eh, le v daljše in manj konkretno besedilo. Zaradi tega pa šengensko območje ni nič varnejše, kar pa zadeva kompromis eh, v zvezi z otroki. Ti naj ne bi dajali prstnih odtisov eh, in menimo, da bi lahko našli boljšo formulacijo. Gre za kompromisa 1 in 3. Torej, zahvaljujemo se gospe Vautmans in pa sekretarjatu odbora AFED za vso upravljeno delo. Ponovno smo, pa povdarjamo, da smo pripravljeni sodelovati in da želimo najti kompromis, konstruktivne kompromise v prihodnosti, zato da bi zagotovili varnost naših državljanov. Najlepša hvala, da ste mi dali malce več časa. Hvala lepa, sedaj pa tudi na picula. Hvala lepa. Schengensko informacijski sistem je ključnega pomena za naše sodelovanje in pa za zagotavljanje prostega pretoka v šengonskem območju. E, tukaj gre e, za en del e, treh predlogov celotne uredbe. Cilj revizije je, da okrepimo mer v Evropski uniji in sicer v okviru Evropskega migracijskega programa in pa programa varnosti. V imenu skupine SND sem vložil nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo predvsem na dostop do podatkov v 20. Eh, členu eh, in v točkah S in U se mi zdi pomembno, da eh, zberemo podatke tudi o drugih dokumentih, ki so jih posamezne osebe predhodno uporabljale. Kar pa zadeva vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito bivajo na Evropski uniji, podpiram nove predloge, kajti na ta način bomo lahko uporabili šengenski informacijski sistem za ukrepitev Evropske unije. Eh, na ta način eh, bomo lažje eh, izvajali tudi odloke o vračanju nezakonito priseljenih migrantov. Vendar pa se je potrebno zastaviti tudi vprašanje o sorazmernosti ukrepov. Še prav posebej gre tukaj za predlog, ki se nanaša na definicijo meje. Prihajam iz Hrvaške, ki je članica Evropske unije, ampak še ni članica šengenskega območja in zaradi tega je za nas zelo pomembna definicija zunanje meje. Ali gre tukaj za eh, zunanje mejo Evropske unije ali za šengensko mejo? Eh, Kaj ti v eh, členu E je definicija, definicija zunanje meje Evropske unije? Zelo sem podal predlog spremembe in upam, da ga bodo kolegi podprli. Hvala lepa. Thank you, Mr. Picula. Hvala lepa, gospa, gospod Picula. Sedaj pa še gospa Lüzing v imenu skupine GUE. Ja, hvala lepa. Spregovorila bom o imenu kolega Miguela Urbana, ki žal ne more biti, biti tukaj z nami. Rad pa bi se zahvalil poročevalki. Podprli bomo vse predloge sprememb, ki krepijo. Uh, človekove pravice, pristojnosti eh, odbora za zunanje zadeve so izjemno omejene, ampak rada bi povdarila, da je za nas izjemno pomembno, da zagotovimo dostojanstvo in pa spoštovanje eh, človekovih pravic za vse posameznike. Pravica eh, do dostopa do osebnih podatkov in do izbrisa teh podatkov mora biti zagotovljena tudi za državljane tretjih držav ki niso prisotni na uh, ozemlju Evropske unije. Ključna točka v obeh eh, poročilih pa je eh, za nas prenos podatkov. Eh, nobenih informacij ne bi smeli posredovati tretjim državam, tudi ne v primeru vračanja in zavračamo vsakršen poskus, da bi povezali terorizem, eh, kriminalizacijo eh, z zbiranjem teh podatkov. To je namreč v nasprotju z našimi evropskimi vrednatami. Kot smo povedali že na samem začetku, bomo podprli vse kompromise, ki štitijo človekove pravice in pa človeško dostojanstvo, še prav posebej v tretjih državah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ljuzing. Naj vas le spomnim, dragi kolegi, da bo glasovanje potekalo 11. julija in sicer na obe temi. Sedaj pa prehajamo k osmi točki našega dnevnega reda. Gre za predstavitev študije z naslovom financiranje islamske države. E, to študijo je naročil naš odbor glede na odločitev koordinatorjev gre za naravo islamske države, eh, finančne vire islamske države in pa ukrepe, ki jih je sprejela mednarodna skupnost eh, v boju proti financiranju islamske države. Govori tudi o odgovornosti Evropske unije. Rad bi pozdravil gospoda Žan-Kloda Kusarana. Kje pa ste? Agnes Levalois. Gospa Agnes Levalva. Ja, dobro, dobrodošli. Uh, Kar sedite, gospod Kuseran, je bil eh, veleposlanik Francije v Turčiji, v Siriji, v Egiptu in je eh, tudi direktor za zunanjo varnost na Ministrstvu za zunanje zadeve Francije, gospode Valua, pa je eh, odgovorna oziroma je specialistka za moderni arabski svet in je tudi podpredsednica inštituta za raziskave za sredozemsko območje in pa bližnji vzhod. Ojoj, kako dolgo ime. Eh, presrčno dobrodošli v odboru za zunanje zadeve. Zmanjkuje nam časa, sedem minut že zamujamo, zato bi vam rad kar takoj dal besedo, da eh, predstavite zaključke te študije. Ne vem, kdo bi rad začel. Najbrž eh, gospa Devalua, potem pa gospod Kusarom mogoče bi lahko omejili svojo predstavitev na 10-12 minut, tako da bomo imeli nekaj časa za razpravo. Za celotno razpravo imamo približno 30 minut. Merci beaucoup. Bonjour, euh, mesdames les parlementaires et messieurs. Najlepša hvala, pozdravljene poslanke in poslanci. Tukaj sem zato, da predstavim študijo o financiranju Daesha oziroma islamske države. Jaz bom eh, naredila kratko predstavitev o tem, eh, kakšna je trenutna situacija, eh, kar zadeva financiranje islamske države. Potem pa bom dala besedo veleposlaniku. Torej, islamska država je razmeroma zapletena organizacija in to je tudi najbogatejša teroristična organizacija na svetu in to je zelo pomembno dejstvo zakaj je ta organizacija najbogatejša na svetu. E, zato, e, ker e, se je zasnovala na določenem ozemlju, na ozemlju, kjer je že prej obstajala Al-Kaida, ki je predstavljala tudi navdih islamski državi. Ampak islamska država ima pod nadzorom določeno ozemlje in to ji zagotavlja pomembne finančne vire tukaj govorim o uh, nafti, eh, kajte gre za območje med Sirijo in Irakom in to je eh, pomembno območje eh, za pomembnimi eh, najbišči eh, nafte. Eh, potem imajo tudi bombaž in pšenico, eh, hkrati pa imajo vzpostavljene tudi tihotapske mreže. Eh, ki jih so uh, že obstajali na tem območju, pa jih je uh, ta uh, islamska država ponovno uh, vzpostavila. Uh, to območje je tudi območje z izjemno pomembnimi arheološkimi najdbišči. In eh, še ena točka eh, je zelo eh, pomembna in sicer ropanje bank, še prav posebej rop banke v Mosulu. Šlo je za rop v višini 100 milijonov evrov, ki je omogočil islamski državi, da se vzpostavi na tem območju. Potem pa tudi obdavčujejo svoje prebivalstvo, imajo določeno območje in na tem območju seveda živi določeno število oseb, 8 milijonov natančneje in to pomeni, da uh, eh, eh, za davki zberajo kar precej uh, sredstev in zaradi tega uh, ta uh, organizacija ne uh, potrebuje uh, dodatnih sredstev od zunaj. Uh, to uh, te organizacije omogoča, da uh, se vzdržuje oziroma preživlja sama. In uh, islamska uh, država uh, torej uh, izkorišča, uh, kar je na voljo, torej naravne vere na tem območju in zaradi tega je potrebno predvsem uh, prekiniti dostop uh, do uh, teh sredstev in uh, to je bilo mogoče z bombardiranjem uh, koalicije, kajti uh, bombardiranje uh, je povzročilo zaprtje določenih eh, črpališč nafte in zaradi tega so se zmanjšali prihodki islamske države. Eh, poleg tega pa se je tudi eh, območje, ki ga zaseda Daješ, zmanjšalo. Torej danes eh, je to organizacija, ki ima veliko manj ozemlja kot v preteklosti, torej leta 2014, in ima veliko manj sredstev, kot jih je imela na začetku. Tudi manj je tudi prebivalstva, torej lahko tudi poberejo manj davkov in eh, prebivalstvo je tudi revnejše. Zaradi tega so prihodki drugačni kot v eh, preteklosti. Torej gre eh, za organizacijo, ki se počasneje razvija, zaradi tega, ker ima vedno manj finančnih sredstev in ki tudi več ni tako zelo privlačna. Eh, kajti na začetku so ponujali izjemno visoke plače in veliko mladih eh, se je odločilo za pristop k islamski državi zaradi tega, eh, ker je ta ponujala tako visok prihodek. Vendar pa to seveda ne pomeni, da ta organizacija ne obstaja več ali pa da nima možnosti za zelo pomembno delovanje. Eh, ima manj virov na voljo, ampak eh, prilagodila se je tej novi situaciji. Eh, vendar pa ima veliko večje težave tudi z tem, da bi pritegnila tuje borce, kajti ti niso oziroma ne prijemajo več tako visokih dohodkov in eh, danes veliko več eh, prejemajo tisti, ki so odgovorni za komunikacijo, kot pa tisti, ki so dejansko na bojiščih, kaj ti eh, daješ se zaveda, da mora z izgubo svoje moči veliko več storiti na komunikacijskem področju, le na ta način bo privlačna tako za borce, kakor tudi za mlade. Torej, eh, na hitro sem eh, orisala veliko različnih eh, elementov, lahko kasneje še podrobneje govorim o tem. Torej, organizacija nima več enakih verov, vendar pa to ne pomeni, da je organizacija izginila in pri tem želim vztrajati in o tem bo več povedal veleposlanik. Najlepša hvala. Gospa Levalva je zelo dobro orisala, kako in zakaj je ta organizacija izgubila vsaj eh, del eh, svoje zmogljivosti. Izgubila je eh, ozemlje, izgubila je pomembne naravne vire in izgubila je tudi eh, sistem eh, organizacije, torej centralizacija, zaradi tega, ker je izgubila številna ozemlja. Sprejeti so bili ukrepi različnih držav, ki so oživili to organizacijo. To uh, pa je torej sedaj organizacija, ki mora spremeniti svojo strukturo, svojo prisotnost in svoje ambicije in ta organizacija se prilagaja novi situaciji. Vsi opazovalci se strinjajo, da to uh, ne pomeni, uh, Eh, da je ta organizacija izginila ali pa da, bi, da je izgubila uh, vsa svoja eh, sredstva. Uh, ta organizacija ima prihodnost, uh, vendar pa si je potrebno zastaviti vprašanje, kakšna je prihodnost te organizacije, kako bo zagotovila sredstva, ki jih potrebuje. Uh, veliko različnih scenarijev, ki pa. Uh, niso zapisani, potrebno je razmišljati o različnih vidikih, ki bi lahko bili pomembni pri eh, prihodnem razvoju islamske države. Eh, potrebno eh, je tudi razmišljati o tem, kako se soočiti z to gražnjo. Gospa Levalois je že spregovorila o tem, da je na začetku to bila organizacija, ki je bila zasnovana na določenem uh, ozemlju, ki je imela določen finančni sistem, centraliziran sistem in tako naprej. Eh, danes situacija več ni tako preprosta, eh, torej prišlo je do ošibitve in pa do razpršitve, ni več te centralistične organizacije. Eh, vendar eh, pa eh, lahko še zmeraj poseže po razprošenem sistemu, kot ga je najprej uporabljala Al-Kaida ali pa prilagodi organizacijo tej novi situaciji. Torej, Eh, obstaja tudi možnost, eh, da bodo odšli v puščavo eh, ali pa posem nasprotna možnost, da se bodo vrnili v mesta in izbrali posem drugačen način organizacije. Gre za tako imenovan nizkostroškovni terorizem. To ni najboljši izraz, ampak to pomeni, da bodo izbrali eh, posege, ki so cenejši, eh, ki pa eh, niso nič manj obsežni, nič manj smrtni in nič manj krvavi. Torej, morda se bodo bolj osredotočili na posameznike kot na skupine, morda bo šlo za bolj razpršena dejanja. ne bodo več tako zelo potrebovali eh, osrednjega organa, ki bo vodil vse eh, operacije. Eh, torej, to je ta prva prilagoditev dajša, to bi lahko postala organizacija, ki bo torej imela manj sredstev in zaradi tega drugačen sistem, razmeroma malo sredstev ta organizacija eh, potrebuje, eh, da bi lahko nadaljevala z izvajanjem terorističnih dejanj. Eh, terorizem je razmeroma poceni, bi lahko rekli. Potrebujemo ustrezen način boja proti organizaciji Daesh. Doslej so se države članice osredotočale predvsem na oduzem eh, finančnih eh, sredstev. Ampak če ta organizacija spremeni eh, način delovanja, potem ta napad na prihodke islamske države več ne bo tako zelo učinkovit. Obstajajo pa tudi druge hipoteze. mogoče ta organizacija ne bo sprejela eh, izgube ozemlja in se bo sredotočila na to, kar ji je ostalo, eh, se pravi na osrednji organ, eh, na stroj, ki že deluje, ki že ima določeno kapaciteto. Poleg tega pa obstaja tudi hipoteza, pri kateri si bo eh, ta organizacija prizadevala predvsem za preživetje in da bo zato iskala eh, nove finančne vere, eh, recimo na področju nove tehnologije, da bo mobilizirala več podpornikov. Ali pa da bo pričela z špekulacijami na finančnih trgih, pri tem eh, bi lahko uporabljala moderno tehnologijo in eh, na ta način bi lahko tudi eh, okrepila svoje finančne prihodke. Več je torej hipotez o tem, kako bi se lahko razvijala ta organizacija. Prva možnost je torej odstop od te centralistične organizacije. Druga možnost pa je poskus eh, preživetja in sicer eh, z pridobitvijo drugih finančnih virov in z spremembo eh, organizacije. Najlepša hvala obima govorcema. Zdaj pa kolegi. In doslej se je en kolega javil k besedi. Najprej sem želel dati besedo gospodu Korvinu Mikeju, to bi bilo nekaj prav posebnega, ampak sedaj uh, je, uh, se je javil uh, predstavnik socialistov gospod Picola. To, to Hvala lepa rad bi zastavil zelo preprosto vprašanje. Slišal sem, kaj ste povedali o financiranju islamske države. Res je, da sredstva prihajajo eh, zaradi eh, ozemlje te države, ampak sedaj eh, izgubljajo eh, to svoje ozemlje. Kaj pa čezmejno financiranje, kaj pa mednarodno financiranje eh, iz eh, zalivskih držav? In od drugot. Kaj pa tuja pomoč? Veliko govorimo o uh, tujih borcih. Kaj pa e, pomoč e, iz tujine? Kakšno je trenutno e, stanje? Sedaj pa gospod Austrevičius. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa, da. Uh, ste nas eh, seznanili z to zadnjo situacijo o financiranju organizacije uh, islamske države. Ali so eh, se druge teroristične skupine poskušale kaj naučiti od islamske države, kar zadeva financiranje? Tukaj gre namreč kar za precejšno strokovno znanje. In to strokovno znanje bi lahko uporabile eh, tudi eh, druge teroristične eh, organizacije. Lahko bi uporabile eh, določene metode, ki jih uspešno uporablja islamska država. Gospod Kusu. Hvala. Jaz bi prosil, da poglobite informacije glede določenih vidikov, ki jih niste še zajeli. Naprimer, to, kar se dogaja v Iraku, je drugačno kot dogajanje v Siriji. Daješ, eh, zajema tudi del iraške vojske eh, in to je posledica Malikijeve eh, vlade v mm, območju Faludže in drugih krajev. Veliko je tudi nacionalnosti eh, znotraj ISIS-a. Zanima me potem tudi, kako je s eh, tihotapljenjem nafte. To je potekalo čez Turčijo. Zanima me potem, kako je s tihotapljenjem umetnin. Eh, ta trgovina je skoraj lahko konkurirala trgovini z nafto. Potem me zanima tudi, kako je z zalivskimi državami in Turčijo um, če izgubljajo območje ali bodo potem napadali drugje, kako to vse skupaj poteka. Hvala. E hvala lepa, James Carver za EFTD. Ja, najlepša hvala. Gospod Kuzo je pravzaprav spregovoril o tem, kar sem uh, želel povedati tudi sam. Torej, kar zadeva finančna sredstva, je islamska organizacija malce ranjena, eh, ampak ali obstajajo tudi kakšni konkretni eh, dokazi o tem, da islamska država vzpostavlja kakšno ločeno organizacijo ali pa da se sredstva premikajo iz območja, kjer se trenutno nahaja islamska država.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 kolikor vem, po pogovorih v tej dvorani z veleposlaniki eh, z bližnjega vzhoda, naj eh, bi bili kupci američani. Izvedel sem tudi, da Turčija kupuje to nafto. Glede na vsakodnevno prakso, me zanima, kako to, eh, da ne eh, uničijo naftnih eh, nahajališč, to bi pravzaprav lahko storili v dveh dneh. Zakaj se to ni zgodilo? Tega zares ne razumem in še nečesa ne razumem. Mogoče države ne želijo uničiti teh naftnih nahajališč, morda imajo tudi druge države od tega koristi. In torej k drugemu vprašanju. Ne vem, ali je res, ampak Daesh eh, naj eh, bi eh, prestavila svoje delovanje v Libijo. Oba izvedenca meneta, da eh, bo Daesh preživela napade ameriške koalicije. Ampak ali je to res realistično? Hvala lepa. In za konec še gospod Zemke. Takže chciałem podziękować e, i za ten temat. E, tudi jaz bi se rad zahvalil za to predstavitev, pa tudi za e, možnost, da se udeležim te razprave. Priznati moram, da tudi jaz razumem kako zelo uh, pomembni so uh, prihodki, uh, ki jih dajš zagotavljajo naftna nahajališča. Če se koalicija osredotoča na uničenje uh, naftnih nahajališč, uh, me zanima, kako to, uh, da uh, ta še zmeraj delujejo po teh številnih napadih. Uh, na srečo se. Uh, organizacija Daješ eh, šibi, eh, ampak ali lahko res definiramo, v kolikšni meri se je eh, ta organizacija zares zmanjšala, kajti če izgublja veliko sredstev, potem potrebuje financiranje od zunaj ali eh, smo to proučili, kajti to mislim, da je ključnega pomena, če želimo uničiti to organizacijo. Hvala. Okay, thank you, dear Prav, hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, za vaše vprašanje predlagam, da odgovorite v sedmih minutah, pa se dogovorite, koliko bo porabil kdo. Kdo bo začel? Dame prve. To je dober znak. Naj odgovorim na ta vprašanja. Pri Dajšu gre predvsem za teritorijalno vprašanje. In eh, to območje se zdaj eh, zmanjšuje. To pa ima posledice na financiranje te organizacije. Zato moramo razumeti, da Daješ nima več istega nadzora nad ozemljem, kot ga je imel na začetku in to je tudi ključni razlog za zmanjšanje njegovih virov in sredstev. Uh, Kar se tiče nafte, nekaj vprašanj je bilo v zvezi s tem. Moramo vedeti, da je Daješ na začetku eh, svojega delovanja v regiji uporabljal nafto, ki je bila tam. Predstavljajte si eh, regijo, ki je predvsem puščavska. Eh, imamo Arako v Siriji, tam so imeli svoje oporišče in Daješ se je potem vzpostavil na tem območju, gre za puščavsko regijo in eh, že odnegdaj tam obstaja tiho tapljenje. To pa je potem organizacija uporabila zase, uporabila je eh, razne veje in hčerinske organizacije in se povezala s temi tihotapskimi mrežami. Organizacija je torej reaktivirala Eh, te mreže in to je omogočilo prodajati nafto eh, v Iraku, v Siriji in drugod. Izkoristila je torej mreže, ki so že obstajale in te organizacije so potem tudi imele korist od obstoja ISIS-a. Zakaj je prišlo do upada sredstev? Eh, imeli smo ukrepe na mednarodni ravni. Ehm, Veliko je tudi trgovanja z starinami in umetninami. Danes je težje to zaznati, kajti vzpostavljen je že bil sistem in eh, zdaj eh, operateri in trgovci težko eh, najdejo ljudi, ki bi jim prodali te starine. Te mreže bodo vse čas obstajale, to moramo vedeti, ampak več je nadzora. In to pomeni, da je zdaj sredstev za to organizacijo manj. To je torej glavni razlog, pa še mednarodno financiranje. Treba je vedeti tudi, da je daješ preden je uh, zajel Faludžo in Masul, da je sodeloval tudi z določenimi podjetniki iz zalivskih držav. Uh, zelo hitro ko so eh, finančni krogi razumeli to, eh, kar Daješ eh, želi narediti, pa se je financiranje ustavilo. Ti podjetniki, ki so na začetku sodelovali, so se potem zavedli grožnje, ki jo predstavlja ta organizacija. Imamo tudi zakat, tako imenovani zakat. Torej, to je mreža, ki uh, razporeja eh, do 2 odstotka ali 2 odstotka in pol eh, sredstev muslimanski skupnosti. Treba se je boriti tudi proti temu, torej tudi proti določenim podjetnikom, ki so financirali organizacijo. Najprej Eh, je bila organizacija predstavljena kot neka karitativna organizacija, ampak to ni šlo v prave žepe in zato je bilo treba um, torej ustaviti takšno financiranje. Anjes je že odgovorila na večino vaših vprašanj, še nekaj elementov, ki bi jih rad izpostavil sam. Eh, Daesh ni začel kar tako iz nič. Tam je že obstajala trgovina, tihotapljenje, eh, meje so odprte in eh, veliko je bilo torej trgovanja med Irakom in Iranom, med Irakom in Turčijo, med Irakom in Sirijo in takšno je bilo realno stanje z gospodarskega vidika. Ni torej vse tihotapljenje ali vse promet povezan s terorizmom. Treba je upoštevati tudi situacijo sunitske skupnosti. Eh, v tej regiji eh, so te skupnosti v težavah, so oslabljene in eh, na to situacijo gledajo kot na nepravično. In torej, kot je bilo rečeno, ta promet in ta trgovina je vse čas obstajala in težko je to v celoti nadzorovati.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 Slišim, da bi morali imeti kratko predstavitev. Potrebno se je držati časovnega spreda. Pet minut. Največ pet minut. Gospe in gospodje, hitro bom predstavil študijo eh, na podlagi satelitskih eh, slik. Torej, Tukaj imamo slike Naze in pa programa Kopernikus in uh, pogledali bomo, kje so nahajališča uh, nafte. Ti podatki nam kažejo, kje imamo termično delovanje na tem območju. Potem smo pogledali tudi, kje so naftna nahajališča in uh, tukaj eh, vidimo aktivnost posameznih območij. Dva, dve naftni polji sta dejavni, kot vidimo, in ena rafinerija. Tukaj vidimo, kje črpajo nafto na zahodu Palmire. Eh, gostota termičnega delovanja je tukaj zelo močna. In to potrjujejo tudi podatki, eh, ki jih vidimo tukaj. In ti podatki so nam pokazali tudi, kje eh, najdemo ta nahajališča in parafinerije. Tukaj sta dve območji. Eh, vidimo torej, da sta eh, tukaj dve območji aktivni, ko gre za refiniranje, za umetno rafiniranje. Tukaj pa vidimo vsa nahajališča skupaj in prav tako rafinerije, torej vsa aktivna območja. In eh, če pogledamo še eh, območja nadzora akterjev v februarja 2017. Eh, eh, eh, z, eh, Rdečo barvo so označene, označena območja vladnih sil, z eh, črno območja islamske države, eh, z zeleno pa območja upornikov fiks na nahajališča oziroma obrati so v glavnem v rokah vladnih sil in pa kurdskih sil. Mm, s tem pa bi tudi zaključil to predstavitev. Hvala za pozornost. Okay, thank you. Tako, hvala lepa. Oba predstavnika in predstavnica priporočam vam, vam da si ogledate ponatančno predstavitev, kot je to pripravil naš oddelek. Hvala lepa, želim vam lep dan, prijeten večer. Tako sedaj pa točka 9 na našem dnevnem redu. Preden začnemo, pa naj vas spomnim, da bo ta točka brez navzočnosti javnosti, zato lahko ostanejo samo avtorizirani poslanke in poslanci, člani političnih skupin in osebe Evropskega parlamenta v dvorani. Ostali pa morate iz dvorane oditi. Prosim, da odidete.